Torej, še enkrat, gospe in gospodje. To velja tudi za vas, gospod Fleckenstein. Sedite, prosim. Otvarjam sejo, izredno sejo odbora v zvezi s svežnjem za širitev. Ima kdo kakšne pripombe v zvezi z dnevnim redom? pod eh, razno tudi nimamo nič, torej pojdimo na glavno točko dnevnega reda. Prisrčno pozdravljamo naši sredi komisarja Füleja. Na začetku pa dovolite, da se mu tudi osebno zahvalim za petletno delo na tem mestu, <clears throat> ki ga je upravljal v zelo težki situaciji z dramatičnimi spremembami v sosed klimatski politiki. In uh, v situaciji, ko se je zgodilo marsikaj nepričakovanega, naprimer v Ukrajini, v južnem mm, sosedstvu, pa sploh ni treba omenjati, kaj se, se je dogajalo in se še dogaja. In tudi vi ste bili tisti, ki ste pogajanja s Hrvaško zelo uspešno vodili in končali. Uh, Čestitam vam torej še enkrat k dobro upravljenemu delu in eh, mislim, da ste zelo pozitivno eh, letvico postavili za vašo naslednico oziroma naslednika. Sam kot predsednik odbora sem samo občasno se eh, bil drugačnega mnenja kot on, ampak seveda bi bilo malce nenavadno, če bi bil vedno enakega mnenja za njim. Vsekakor pa smo oba delala na tem, da dosežemo dobre rezultate tudi za ostale v Evropski uniji in eh, v Evropski komisiji. Štefan, najlepša hvala, sedaj pa imaš besedo. Danke. Najlepša hvala, gospod predsednik dragi Elmar, za te prijazne besede. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, prijatelji eh, širitve. Te dni se spominjam cele vrste svojih predstavitev ali zaslišanj kot kandidat za komisarja pred petimi leti. In od takrat sem vam vedno obljubil, da sem zavezan širitvi in sosedski politiki. Zaradi vaše odločne podpore v zadnjih letih sem uspel to zavezo pretvoriti tudi v dejanja. Naj poskušam narediti nekaj vrste povzetek svežnja širitve v zadnjih petih letih. Leta 2010 smo začeli z delom, s tem, da smo se osredotočili na uh, okrepitev verodostojnosti širitve. Leta 2011 smo poudarjali eh, moč in vpliv eh, širitve, ki pretvarja, transformira družbe. Vse čas smo trajno sledili tem načelom in predvsem smo okrepili tri glavne stebre širitve. Vladavino prava, gospodarsko upravljanje in, jav, in reformo javne uprave. Leta 2012 smo uvedli v prvem pris, stebru nov pristop. Ključni elementi novega pristopa pa so države, kandidatke se morajo soočiti z izzivi 23. Eh, in 24. poglavja. Prvi se nanaša na pravosodje, drugi pa na zaščito človekovih pravic. Okrepili smo sistem eh, standardov spremljanja in uvedli tako imenovano klauzulo neravnovesja. Leta 2013 smo postavili okvir za drugega od teh treh eh, stebrov, namreč eh, za gospodarsko upravljanje. Tukaj smo sledili evropskemu semestru. Od naslednjega leta bomo imeli boljše, eh, boljša vodila zahodno-balkanskim državam, ko gre za fiskalno vprašanje in za konkurenčnost še posebej. In končno, letos se osredotočamo na tretji stebr, na reformo javne uprave in na krepitev demokratičnih inštitucij. Zdravo in razumno vodenje javnih financ, davčna disciplina in osebna odgovornost vseh v javni upravi. Posebne skupine smo ustanovili v državah kandidatkah, ki bodo odgovorne za reforme na tem področju. Vsi trije stebri širitve, ki sem jih pravkar opisal, krepijo eden drugega. Na predek na teh področjih bo ključnega pomena, ko bomo ugotavljali, kdaj bodo države, ki se pogajajo, pripravljene, da se vključijo v Evropsko unijo. Spoštovane poslanke in poslanci, To je torej osnovni temeljni okvir. Sedaj pa naj se dotaknem nekaterih pomembnih zadev, ki so eh, vključene v letošnjem strateškem dokumentu. Petih elementov je. Prvič, podarjamo pomen spoštovanja temeljnih pravic, kot je svoboda izražanja in zaščita in varovanje ranljivih skupin. Drugič, podarjamo pomen regionalnega sodelovanja. To namreč zagotavlja našim partnericam priložnost, da se dogovorijo za realne prioritete, ko gre za naložbe v povezovanje v regiji sami na eni strani ter med regijo in Evropsko unijo na drugi. V zadnjem letu smo na tem področju dosegli marsikaj. Kosovo smo bolj vključili v regionalne forume. Potem okrepili smo sodelovanje šestih balkanskih eh, držav v procesu eh, širitve in stabilizacije in eh, tudi regionalno sodelovanje smo okrepili. Vesel sem, da poleg že opravljenih sestankov na vrhu je predviden naslednji sestanek na vrhu z Avstrijo. Tretjič. V času svojega mandata sem zlasti povdarjal pomen, svobodo izražanja. Enako je delal Evropski parlament. V letih 2011 in 2013 smo povdarjali, da smo zavezani k temu in smo skupaj organizirali posebno konferenco, katere naziv je bil spregovori. Na ta način smo ugotovili, da v zadnjih 12 mesecih uh, smo soočeni z izzivi, ko gre za svobodo izražanja tako na Zahodnem Balkanu, kot tudi v Turčiji. Četrtič, povdarjali smo pomen konstruktivnega in trajnostnega dialoga med vsemi političnimi dejavniki v državah kandidatkah. Začeli smo z celo vrsto dialogov strukturiranih dialogov na visoki ravni s temi državami. Na ta način smo dali tem državam možnost, da se bolj osredotočijo na reforme in mi jim lahko v njih eh, pomagamo. Vendar, opozicijske stranke so običajno skoraj da povsod bojkotirale parlament, torej niso sodelovali v delu demokratičnih inštitucij. Bojkot je sicer eh, pomemben politični statement, ampak vsekakor ne more voditi k odpravljanju problemov. Spremembe morajo podpreti obe strani. Vlade seveda morajo zagotoviti, da ima opozicija povsod v teh državah tudi možnost, da v celoti izraža in upravlja svojo funkcijo demokratičnega nazora. Stranke v opoziciji pa se morajo aktivno, konstruktivno vključiti v, ta, v te demokratske procese. Petič. V novem inštrumentu za predpristopno pomoč IPA 2 zagotavljamo proračunsko podporo in tukaj smo uvedli sektorski pristop nagrajujemo dobre rezultate na podlagi posameznih eh, meril, torej več za več, če hočete. Sedaj pa še nekaj, ko govorimo o teh državah, o zamisli, o kateri sem v zadnjem času naj, veliko razmišljal. Najnovejše razprave o tem, kaj je pravo mesto širitve v Evropski uniji, bi želel spomniti na načelo, za katerega smo se dogovorili v prvem letu mojega mandata. Ko država, kandidatka doseže potrebne reforme, mi ji zagotovimo vse, kar smo ji obljubili v okviru evropske perspektive. Torej, verodostojnost velja za obe strani. Uh, V zadnjih dogodkih na vzhodu naše celine se je pokazalo, da je bolj pomembno kot kadarkoli v preteklosti, da Evropska unija spoštuje to načelo. Spoštovane poslanke in poslanci, sedaj pa naj se lotim posameznih držav, o katerih sem do sedaj govoril. Črna gora je odprla še deset poglavi v pogajanjih tudi poglavji 23 in 24. Reforma pravne države se je začela s sprejemom zakonodaje in reformami pravosodja. Vendar roki, roke eh, na nekaterih področjih Črnagora ni dosegla. Zato mora nujno ukrepati zato da se bo soočila uspešno z glavnimi izzivi države. Pravna država in z, s tem povezana vprašanja in krepitev javne uprave. Treba je reforme, ki se nanašajo na vladavino prava oziroma pravno državo, trajnostno podpreti. To bo temelj nadaljnih pogajanj. Črnogora mora tudi zagotoviti ustrezne finančne sredstva za te napore in tudi volilno zakonodajo mora reformirati. Na ta način bo volilni sistem postal bolj zanesljiv. Glavni državni tožilec je včeraj bil imenovan v Črnogorskem eh, parlamentu, to pozdravljamo, tako da imajo vse inštitucije možnost, eh, da začnejo dobro delati na področju preiskav, preganjanja in, eh, sodne, in obsodb. Srbija. Začetek pristopnih pogajanj letošnje leto je premenil preokret. Gre za priznanje napredka, ki ga je naredila Srbija v zvezi s vsemi reformami, pa tudi v zvezi z liberalizacijo svojih odnosov s Kosovom. Kot država pogajalka ima Srbija tako odgovornosti, nove odgovornosti, kot tudi nove priložnosti. Srbija je pokazala veliko zavezanost in veliko profesionalizma v prvi fazi pogajanj. Eh, proces skrininga oziroma pregleda usklenosti z zakonodajo Evropske unije se nadaljuje. Sedaj morajo še narediti nekaj, kar zadeva eh, reformo eh, javne uprave, gospodarsko upravljanje in Srbija mora še naprej biti zavezana k regionalnemu sodelovanju in liberalizaciji odnosov s Kosovom. Nov zagon je potreba ustvariti za soočanje z ključnimi odprtimi vprašanji in za začetek nove faze procesa normalizacije. To je ključnega pomena za pristopna pogajanja, če hočemo, da se nadaljujejo gladko. Srbija lahko pri teh naporih seveda računa na našo podporo in solidarnost. Evropska unija se je odzvala po poplavah, ki so maja prizadele Srbijo in ta odziv kaže, da smo odločeni pomagati Srbiji v vseh okoliščinah. Kar zadeva nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo, postopek pristopa Evropski uniji je, se je znašel v slepi ulici. S, skrbijo nas korake nazaj na glavnih reformnih področjih v zadnjem letu. Zato je bistvenega pomena, da se spremejo odločilni koraki eh, v zvezi z razrešitvijo eh, problema imena. Ne pozabimo, da je proces, ki ga vodi Združeni narodi, da bi razrešili to eh, vprašanje, traja že 19 let. Komisija ohranja svoja priporočila v zvezi z začetkom postopka pridruževanja. Gre za usklajevanje, za alignment, ki je še vedno potreben v tej državi, zato da bo ustvarjala vse potrebne politične pogoje za nadaljni napredek. Ampak istočasno morajo v Skopju ukrepati, kar zadeva reforme, če hočejo ohraniti te, ta priporočila Evropske unije še veljavna. Poleg tega je treba delovati, kar zadeva politizacijo nekaterih eh, vidikov javnega življenja in treba je zagotoviti neodvisnost eh, sodstva in eh, svobodo izražanja mnenja. Tako vlada kot tudi opozicija sta odgovorni za to, da zagotovita da politična razprava poteka predvsem v parlamentu, da se bodo in morata obe strani zagotoviti vse pogoje, da bo ta razprava lahko tekla. To je treba narediti tudi s postopkom, v katerem bodo vključeni vsi na vseh ravneh. Uh, Albanija je junija dobila status kandidatke kot nagrado za delo opravljeno do sedaj. Politično voljo je pokazala za to, da eh, opravi, iz, izpelje vse reforme povezane z EU. Odločena je tudi boriti se proti eh, gojenju maka, eh, proti nezakonitemu trgovanju z drogami in zlasti v boju proti organiziranemu kriminalu. Seveda pa smo tudi mi odločeni, da je treba ustvariti politično klimo in treba odpraviti sedanji bojkot eh, opozicije. Vlada mora zagotoviti, da ima opozicija možnost, da v celoti opravi svojo funkcijo eh, demokratičnega nadzora. Status kandidatke seveda prinaša nove odgovornosti in to mora biti spodbuda za nadaljne rezultate pri reformah vlada sedaj mora dokazati trajni, trajno podporo reformam in mora doseči rezultate zlasti, ko gre za pravno državo in reformo javne uprave. Zagotoviti mora tudi, da se bo to zgodilo transparentno, pregledno in v politično uh, vključujočem procesu. V zadnjem letu eh, je Bosna in Hercegovina dosegla malo političnega napredka in eh, tamkajšnjo, tamkajšnji politični razvoj ni v skladu z željami državljanov Bosne in Hercegovine, ki si želijo približevanja Evropski uniji. Po splošnih volitvah bodo morale biti k malu vzpostavljene vse ravni upravljanja in eh, država bo morala najti način konstruktivnega sodelovanja. Soočiti se bo morala z nujnimi gospodarskimi eh, reformami in sodelovati v eh, paktu o rasti. Samo, če bomo našli nov politični zagon, bo Bosna in Hercegovina premostila trenutni zastoj pri procesu integracije v Evropsko unijo. Začetek pogajanj o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu z Kosovom je pomemben korak pri odnosih med EU in Kosovom. Po junijskih volitvah si Kosovo ne more privoščiti, da bi ostalo križem rok. Preveč je na kocki. Na pravočasen in pravilen način mora Eh, začeti sprejemati zakonodajo. Sedaj to zaostaja. Eh, treba je premustiti zastoj, ki je nastal po splošnih volitvah in eh, nujno je treba vzpostaviti delovanje nove vlade. Nova vlada mora imeti posluh za željo po evropski perspektivi v tej državi. Treba je začeti intenziven dialog z Evropsko unijo. Uh, Eh, treba je okrepiti pravno državo, javno upravo, gospodarsko upravljanje in drugo. Kot sem že povedal, je treba poskrbeti za nov zagon v dialogu med Srbijo in Kosovom. Treba se soočiti z glavnimi izzivi in obrniti nov list pri normaliziranju teh odnosov. Turčija tu, če je v zadnjem letu sprejela pomembne korake, pomembne ukrepe, eh, naprimer na področju rešitva vprašanja kurdov in pa uh, zakonodajnega svežnja iz leta 2013. Prav tako je začel veljati sporazum o ponovnem sprejemu in začeli smo dialog z turškimi oblastmi o vizumski liberalizaciji. Prav tako pa se Turčija sooča z problemom več kot eh, milijona beguncev iz Sirije. Vseeno pa so se v zadnjih mesecih eh, nekateri dogodki zgodili, ki nam povzročajo skrb. Eh, Naprimer sprememba zakonodaje o spletu in pa nekatere blokirane strani um, za, za strani, kot so recimo Twitter in druga družabna omrežja. Um, kazenski zakonik se še vedno uporablja za to, da je omejena svoboda izražanja. Prevečkrat se to zgodi. Regulativne agencije še vedno niso neodvisne. prav tako se je treba prizadevati za učinkovitost in neodvisnost eh, sodstva in eh, zakonodajna oblast ne sme posegati v delovanje sodstva, tudi ne sme posegati v visoki svet sodnikov in tožilcev. Pogosto se na hitro spremenja, spremenja zakonodajo in s tem eh, se pravzaprav manjša učinkovitost eh, sodišč in sodstva. Prav tako prihaja do velikega števila eh, odpuščanj policijskih uradnikov, sodnikov in odvetnikov in to prav tako ovira delovanje teh institucij. Vseeno pa moramo vedeti, da je Turčija strateški partner za Evropsko unijo pri gospodarskih in trgovinskih odnosih, prav tako pa je zelo pomemben geostrateški partner zaradi njene lokacije, bomo morali sodelovati na področju priseljevanja in pa energetske varnosti, varnost skrbe z energijo. In um, zato moramo ohraniti zagon pri naših odnosih. Nadaljevati je treba z pogajanji o poglavjih 23 in 24. Na ta način bo Turčija dobila jasen načrt reform, ki bodo temeljile na evropskih, stan, na evropskih standardih. Vendar pa mora Turčija poskrbeti za dosleden napredek. Turčija mora dokazati, da je pripravljena izpolniti svoje zaveze pridržitvenemu procesu vprašanje Cipra. Tukaj moram znova povdariti, da je izredno pomembno nadaljevati pogajanja med eh, vodi ciprske skupnosti in tuške skupnosti pod okriljem ZN. To je bistvenega pomena za celotno regijo, zlasti v luči zadnjih dogodkov. Aspenbart Ajde je bil imenovan za posebnega odposlanca ZN za to vprašanje. In eh, prav tako je spodbudno to, da se bodo začela strukturirana pogajanja o tem trajna rešitev ciprskega vprašanja ne bi prispevala samo k stabilnosti celotne regije in eh, ne bi samo dala novega zagona eh, prizvitenemu procesu v Turčije. Prav tako bi to rešilo vprašanje eh, hidrokar, hidroglikovih virov ob valah Cipra in na ta način bi lahko dosegli veliko koristi za vse prebivalce Cipra. Upam, da bodo tukaj sprejeti konkretni koraki, zato da bo ponovno vzpostavljeno pozitivno vzdušje eh, za ta pogajanja in pogovore. Sedaj pa še vprašanje ključnih politikov. Rad bi se zahvalil tistim poročevalcem, ki ste stalno poročali o širitvenem procesu. Edvard Kukan nam je vedno stal ob strani, bil je vodja delegacije za odnose z petimi balkanskimi državami in eh, z prijateljskim pristopom je vedno znal pomiriti tudi najbolj razgrete razprave. Richard Howitt. On je bil vedno hkrati uh, tisti, ki je deloval spodbudno in kritično do države, o kateri je poročal. Zavezanost Ulrike Lunaček nam je pomagala pri tem, da smo lahko poskrbeli za napredek Kosova. Charles, uh, Charles Tenok je vedno branil interese Črne gore in uh, Eh, z enako zavesenostjo je od te države zahteval tudi reforme. Kristjan Preda je spremljal državo, um, v zvezi s katero smo morali začeti eh, sprejeti težko odločitev, uh, da se ji še ne podeli status kandidatke. Potem še moram omeniti tukaj Jelka Kacina, Rimo, Rio Omen Reuten, Doris Pak, Nikoljo Vuljanič, Hanasa Svobodo, Jorgosa Šaci Markakisa, Francisco Brentner, Brantner, Emil Boskurt, Marijo Kornelisom, da omenim samo nekatere izmed njih. In ne nazadnje bi se želel zahvaliti tudi Elmarju Broku, ki je zelo izkušen predsednik tega odbora. No, se bom tukaj ustavil. Gospe in gospodje poslanci, to je moj zadnji govor o širitvenem svežnju. Uvodoma sem povedal, da smo pred petimi leti si zastavili cilj verodostojnost, krepitve verodostojnosti naše širitvene politike. Skupaj smo si kar najbolj prizadevali za to tem uh, je širitveni proces postal nekaj bolj močnega kot, skos, uh, kot uh, samo tehnični proces. Je eden izmed glavnih inštrumentov Evropske unije. Situacija se je v zadnjih petih letih zelo spremenila. Na naših mejah obstaja več uh, konkurence, potrebujemo več stabilnosti, več reform in samo z širitvijo bomo lahko to dosegli. To nikakor ne smemo popuščati. Pripričan sem, da boste v parlamentu mojemu nasledniku nudili enako mero podpore, kot sem jo užival tudi sam v zadnjih petih letih. Hvala lepa za vašo podporo. Hvala lepa, Stefan najprej dobijo besedo poročevalci. Najprej dobi besedo Kristjan Preda, poročevalec v Bosni in Hercegovini. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Torej zadnjič vas imamo zadovoljstvo videti tukaj, ko tako neto zagovarjate tematiko širitve in mislim, da je to odlična priložnost, da se vam tudi mi zahvalimo za vsa vaša Eh, prizadevanja v zvezi s širitvijo in prav tako moram povdariti, da ste bili zelo blizu nam, da ste tesno sodelovali z nami v zadnjih letih in eh, lahko vidimo, da je letos eh, prišlo do določenih zaključkov, ker je končno treba narediti tudi bilanco za predhodno obdobje in tudi povedati, kaj pričakujemo vnaprej. Mislim, da bo gospod Han tudi odlično nadaljeval z vašim delom. On je to tudi potrdil v svojem zagovoru, zelo dobro je povedal, kako misli zagovarjati nadaljno širitev in jo bolje predstaviti javnosti držav članic, da bodo jasne tudi gospodarske, ekonomske prednosti, ki izhajajo iz prihodnih širitev. Imam pa vprašanje za vas. Prvo imam eh, pripombo glede samega procesa. Sedaj imamo že utrjeno metodologijo in ni treba izvati posebnih revolucij na tem področju. Mislim pa, da je treba kaj tudi izboljšati, poudariti bolj vidne in konkretne rezultate, ne pa samo govoriti o procesu morda bi morali eh, bolj poudariti jasna merila, benchmarks, eh, jasno razmejiti poglavja in napredek posameznih kandidatk točno na določenih področjih. Prav tako pa je treba javnosti v Evropski uniji bolje predstaviti, kakšen je ta napredek kandidatk, ker so o tem premalo seznanjenje. Eh, če pogledamo tudi vse tisto, kar smo podarjali že od leta 2006 naprej, mislim, da je treba še nadalje podariti pomen vsake etape, vsake faze tega zapletenega procesa in v tem smislu eh, mobilizirati vse sile, tako zunanje kot notranje, da bi bile prihodne širitve uspeh. Potem pa je tu še vprašanje vsebine tega procesa. Namreč eh, jasno je, da je ta proces do neke mere neenak, saj vseh eh, kandidatk eh, ne moremo enako obravnavati, ne moremo isto govoriti o Srbiji kot o Albaniji, če gre za različne dosežke različnih kandidat za države članice. Vendar vsaka od njih ima nek svoj program, eh, ne moremo pa te programe potem postavljati pod vprašaj zaradi eh, določenega razvoja gospodarstva nasploh. Imam konkretno vprašanje, ne sicer ravno o Islandiji, kot ponavadi počem zadnja leta, ampak o Bosni in Hercegovini, s katero se bom ukvarjal v tem mandatu. Torej, eh, mislim, da nam že zgodba Islandije kaže, da je treba zelo resno vzeti tudi samo angažiranje držav kandidatk v samem postopku pridruževanja. Potem je pa tu še vprašanje zelo omejenega napredka na političnem področju. Situacija eh, na področju ekonomije, tudi družbena sploh, socialnih zadev je zaskrbljujoča. In po teh eh, poplavah, ki smo jih videli letos, je eh, stanje še veliko hujše. In kaj misli komisija, kaj treba storiti v tem, kako obravnavati trajna politična nasprotja ki se nadaljujejo in ki zadevajo tudi same mehanizme koordinacije, ki so tesno povezani eh, s področjem pridružitve. Želim vas vseeno vprašati, kako konkretno pomagati Bosni in Hercegovini, da bo lahko zmogla pot iz tega prepada, če lahko tako rečem. E, mislim, da nam lahko, glede na svoje izkušnje po petih letih, lahko marsikaj poveste in naj vas še enkrat spomnim tudi na vprašanje solidarnosti, na vprašanje zavedanja o zadnjih političnih dogodkih v Bosni in Hercegovini še zlasti, po stanju po zadnjih volitvah, ki kažejo na velik politični eh, razkol in ne vem, kako bi jim lahko pomagali, da hitreje pridejo v našo sredo. V interesu Bosne upam, da bo kolega Preda pri tem poročilu uspešnejši, kot je bil pri poročilu o Islandiji. Nisem bil jaz kriv za to, gospod predsednik, ni treba pretiravati. To vsekakor ni bila moja krivda. Vem, to je res. Kolegen, bitten, si, fassen, Kolege, prosim, da so nekoliko krajši vsak naj govori o svojem poročilu in ne o širitvi nasplošno, tako da bodo tudi drugi kolegi dobili besedo. Naslednje je Kurt Flekenstein, ki bo govoril o Albaniji. Spoštovani komisar Füle, zahvaljujemo se vam tudi v imenu naše politične skupine. Prav gotovo bomo vašega naslednika podpirali prav tako kot smo podpirali vas, seveda, če bo delal enako dobro in če se ne bo osredotočal na to, kar je bilo zapisano, eh, torej, da ne bo več širitve in če ne bo pošiljal slabih signalov, ampak upam, da bo uresničil to, kar je obljubil nam na zaslišanju. Drugič, povedali ste, da je Albanija dosegla napredek. zlasti ko gre za reforme na področju boja proti organiziranemu kriminalu. Tukaj je Albanija sprejela pomembne ukrepe in za statusom kandidatke je tamkajšnja vlada in opozicija seveda dobila nove naloge. Zato tukaj v odboru ne bomo popuščali. Vedno znova bomo Albanijo opozarjali na to, kako pomembne so reforme javne uprave in pravosodja, kako pomemben je boj proti korupciji, tega je treba še okrepiti in istočasno ohraniti tudi človekove pravice in se boriti proti diskriminaciji, tudi ko gre za manjšine. Pot, ki smo jo začeli skupaj z vami, bomo sedaj nadaljevali in eh, našim albanskim prijateljem bomo nudili vso potrebno pomoč, eh, torej tako vladi, kakor tudi opoziciji. Hvala. Uh, you, and, uh, I, I... Gospod Tenok. Hvala lepa. Tudi sam bi želel v imenu skupine EKR se komisarju Filijo zahvaliti in mu čestitati za njegovo delo. Zapustili ste pomembno dediščino za vašega naslednika, gospoda Hana. Ehm, in eh, želimo vam veliko uspeha pri naslednjih podvigih v vašem življenju. Sam sem že pet let poročevalec za Črnogoro, tako da je moja naloga pravzaprav enostavna. Eh, razen, če se bo zgodilo nekaj zelo drastičnega v letu 2014, ne bomo več eh, članica Evropske unije. No, vsekakor upam, da bo Črnogora dosegla veliko napredka. Odkar sem uh, zadnje poročal o Črni gori se ni spremenilo veliko. Črna gora ostaja v kategoriji mm, majhno ali lepo. Eh, gospodarske reforme potekajo, tudi turistična sezona je potekala dobro. Pravzaprav eh, bo moj odbor in parlament lahko pri Črni gori pripravil enostavno poročilo, neproblematično poročilo. No, v luči zadnjih evropskih volitev in sedanji sestavi parlamenta ugotavljam, da obstaja neka širitvene utrujenosti med našimi voljivci. Mi kot eh, poročevalci moramo javnosti jasno predstaviti, zakaj je članstvo Evropske unije tako pomembno za te države. Eh, gre za lepilo, ki nekako druži Zahodni Balkan in ki pomeni dobrobit Eh, in eh, stabilnost za prihodnost te regije. Mm, v zvezi z Črno Goro se že pogajamo o 25 poglavjih, dve poglavji smo že eh, zaključili. Uh, 23. in 24. poglavje pravosodje in notranje zadeve. Tukaj smo sprejeli dobro politično odločitev. Eh, Črna gora se še vedno sooča za problemom eh, razširjene korupcije in pomankanja neodvisnosti sodstva. Črnogorski parlament je potrdil imenovanje generalnega toživca in to priča o boju Črne gore proti korupciji. No, bilo pa je tudi nekaj eh, nepravilnosti pri volitev v zadnji, pri zadnjih volitvah v tej državi. No, jaz se veselim nadaljnih obiskov v tej regiji, vam, eh, gospod komisar, pa želim veliko uspeha. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Füleju za delo, ki ga je upravil v zadnjih petih letih. No, sam sem nov poslanec, ampak vseeno dobro poznam vaše ime in vaše delo. Preseneča me širina te koalicije, ki ste jo uspeli vzpostaviti tukaj v parlamentu in upam, da bo lahko vaš naslednik ohranil ta visok standard v naslednjem parlamentu. Um, v imenu zelenih bi izrazil občudovanje za vaše upravljeno delo. Vedno ste bili prisotni na vseh naših zasedanjih, kjer smo se ukvarjali s temi vprašanji. Um, torej, bili ste pripravljeni na sodelovanje tako za zelenimi, kako tudi z Evropskim parlamentom. Nasplošno bi nekaj povedal v zvezi z, širitven, z širitvenim postopkom. Takoj, ko je neka država kandidatka pripravljena na to, vstopi, da vstopi v Evropsko unijo, ko izpolni vse kriterije, ki so zastavljeni za države kandidatke, potem seveda neka trditev v eh, volilni kampanji ne sme tej državi preprečiti, da postane članica Evropske unije. Eh, no, mi vsekakor podpiramo širitveni proces, zlasti na Zahodnem Balkanu. No, sam sem nadomestil eh, kolegico Ulrike Lunaček, poročam, poročal bom o Kosovu, no, prenašam tudi njene osebne pozdrave in čestitke. Um, Kosovo je ena izmed najbolj problematičnih držav, čeprav je bilo doseženega veliko napredka na področju eh, kazenskega pregona, pravne države. Eh, vseeno pa je sodstvo še vedno zelo šipko, enako velja za agencije kazenskega pregona, naprimer eh, Robert Karolan, ustavni sodnik, najprej ni želel sodelovati v delu ustavnega sodišča, potem pa si je premislil. Morda bi Evropska unija in pristojne institucije lahko pomagale ustavnemu sodišču na Kosovem. In pa še prenos eh, pristojnosti iz eh, misije Evropske unije na lokalne oblasti. Torej, ta misija se bo končala čez dve leti. Ali lahko pričakujemo, da se bo misija EOLIX takrat zaključila oziroma ali lahko pri, eh, lahko pričakujemo, da se bo delo te misije še podaljšalo. Thank you, Commissioner, for presenting the enlargement package. As the rapporteur on Serbia, I agree that Serbia is. Hvala, ker ste nam podali predstavitev tega novega sveža. Kot poročevalec za Srbijo lahko rečem, da je proces potekal v redu in da gre za strateško odločitev Srbije na poti v Evropsko unijo. Vemo pa, da je pred nami še veliko dokaj zapletenih poglavi. Mislim, da je pred Srbijo še nekaj izzivov, dva med njima je treba izpostaviti. Kot prvo odnosi uh, s Kosovom in vladavina prava mislim, da je tisto, kar smo se v Bruslju dogovorili aprila 2014, bil velik preboj na poti razvoja odnosov med Beogradom in Prištino. Mislim, da je treba s tem nadaljevati, izvrševati še naprej dogovore, ki so bili sprejeti v dialogu, vendar mislim, da ravno pomankanje prave vlade v Prištini nikakor ne olešuje celotnega postopka. Uh, Zato moramo podpirati še naprej vladne organe v Srbiji na poti sprejemanja reform, ki zadevajo vladavino prava, še zlasti v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Srbija mora poleg sprejemanja nove zakonodaje nadaljevati tudi z drugimi novimi reformami, še zlasti pri prestrukturiranju javnih podjetij. In čeprav ne pričakujemo novih eh, pristopov v naslednjih nekaj letih, je jasno, da mora Evropska unija še nadalje predano slediti svoji politiki širitve. In medtem, ko se izvajajo predpristopna pogajanja, je pomembno, da še naprej s predpristopnimi skladi podpiramo Srbijo in da moramo tudi ostati še nadalje poglavitni partner Srbije, še zlasti po posledicah hudih poplav v mesecu maju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar File. Kot poročevalka za Turčijo, se vam lahko zahvalim za vaše sodelovanje in tudi za sodelovanje drugih, ki so veliko storili na tem področju. Mislim, da se vam lahko zahvalimo tudi za zelo močno predanost procesu širitve še zlasti v času predpristopnih pogajanj, pri tem pa ste ohranili tudi svojo pozitivno naklonjenost za reševanje ključnih problemov in težav. Z vašim inovativnim pristopom ste uspeli ohraniti tudi predanost Turčije za kandidaturo in članstvo v Evropski uniji ter za spremembe, ki čakajo na tem področju. Mislim, da bo vaš naslednik tudi nadaljeval v tej smeri in nadaljeval z vašim odlično opravljenim eh, delom. Kot smo že rekli, je politika širitve edina garancija za trajno preoblikovanje turške družbe v smislu demokratizacije. Jasno je, da je pred Turčijo še zelo dolga pot, da bo prišlo do take transformacije, še zlasti, kadar gre za vladavino prava, temeljne človekove pravice, neodvisnost sodstva in ločitev vej oblasti. Mislimo, da je najboljši način, da dosežemo približevanje tem poglavitnim vrednotam Evropske unije ravno poglobljeno delo na poglavjih 23 in 24. Zato bi radi videli, da se pogajanja čim prej odprejo tudi v teh dveh poglavjih. Vendar glede na obstoječo blokado me zanima, kaj vi menite, da bi morali storiti, da bi ohranili zainteresiranost Turčije za izvajanje reform, o katerih je bilo že veliko storjenega. Hvala lepa. Hvala za besedo. Na začetku bi rad povedal, da sem komaj prevzel mesto poročevalca za Makedonijo in to je velika odgovornost, ki me še čaka. Zaenkrat pa bi vam najprej rad čestital in se krati tudi zahvalil, gospod komisar File, za vašo veliko predanost in dobro opravljeno delo, eh, za veliko dobre volje, ki ste jo vložili in tudi za vse vaše sposobnosti, ki ste jih namenili temu. Lahko se strinjam z osnovnimi navedbami iz dosedanjega poročila in e, očitno je, da je poglavitni problem e, nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije še vedno njeno uradno ime, čeprav je moja država priznala Makedonijo kot Makedonijo in to še naprej tako počnemo. Velik eh, problem poimenovanja države je tudi nekaj, kar eh, ustvarja eh, to perečo atmosfero vzdušje, nejasnosti glede evropske prihodnosti te države in žal mi je, da moram ponavljati tisto, kar izhaja iz poročila o napredku, namreč obžalovanje, da še vedno nismo začeli s pogajanji s to državo. To bi moral biti poglaviten naslednji korak. Prav tako pa je to tudi razlog, za politične usmeritve v tej državi, ki se ne odvijajo vedno v tisti smeri, ki bi nam bila povšeči pri državi, ki ima jasne evropske ambicije. Eh, s tem seveda mislim tudi pravosodni sistem, eh, potem ravnanje z mediji, s tiskom in s tem mislim tudi politično kulturo v parlamentu in nekaj zelo motečih eh, eh, navedb, ki jih vidimo v javnosti glede zgodovinskih oziroma pseudozgodovinskih dogodkov. Veliko je še treba storiti v prihodnje in vkratke bom zaključil. Hvala vam za čas, ki ga boste namenili mojemu odgovoru. Hvala pa sicer vaš sosed ne bo imel možnosti, da spregovori. Gospod komisar. E, mislim, da temu pravijo groba ljubezen. Nekateri kolegi, vključno z gospodom predsednikom Barosom, so s tem poskušali opisati način, kako smo se lotili svojih odnosov do držav kandidatk. Moram povedati, da so ravno trenutki, ko so bili najbolj odločni, morda celo grobi, bili zelo pomembni. Tisto, kar ste pravkar povedali, v zvezi s tem, da ne gre samo eh, za boj proti naveličanosti nad širitvijo, ampak eh, da gre tudi za boj proti naveličanostjo nad eh, številnimi reformami, ki jih je treba izvesti. Treba je namreč storiti veliko, iznajti nove strukture za izvajanje dialoga, strukturirati potem ta dialog in eh, eno od poglavitnih sporočil, eh, ki jih imam za mojega naslednika, je ne le najbolj uporabiti obstoječe strukture, teveč biti tudi bolj prisoten v regiji in še bolj se osredotočiti eh, na pomoč državam kandidatkam. Lahko je namreč govoriti o evropski perspektivi in potem eh, pustiti celo regijo ali pa državo, prepustiti kar nekim procesom, da dosežejo določene rezultate ampak ljudje nočejo čakati pet ali deset let na neke učinke, ki jim bodo dovolj vidni. Hočejo videti rezultate takoj, jutri, pojutrišnjem. In bolečina številnih reform, ki jih je treba izvajati, mora prinesti seboj tudi otipljive, vidne rezultate, kot neke vrste tolažbo za bolečino. In to je tisto, na kar se moramo osredotočiti v prihodnjem obdobju upam, da bodo naša prizadevanja tudi vladni organi in organi oblasti na drugi strani pravilno razumeli, ne le v smislu izvajanja novih reform, temveč tudi pri izvajanju notranjega dialoga, pri sprožitvi novih procesov, ki so potrebni. Mislim, da je treba včasih še bolj poudariti, da imajo te države lahko velike težave s tem treba je razumeti, s čim se soočajo na kraju samem in da ni lahko doseči kompromisa. Zato se moramo nekoliko bolje poglobiti v težave v tem delu Evrope. Zato si prizadevam, da bo moje sporočilo jasno, da bom jasno povedal, da je pomembna odgovornost na obeh stranih, tudi na strani vlade, temveč tudi pri drugih vladnih in nevladnih ustanovah. Treba je ustvariti predpogoje za vse to in vlade se ne morejo pretvarjati, da je vse, kar je pomembno, samo izid volitev, potem je pa vse ostalo prepuščeno nekomu drugemu. Kaj torej lahko storimo v Turčiji, da bi se še nadalje osredotočala na reforme? Kar smo storili doslej je to, da smo v zadnjih nekaj mesecih imeli tri misije ovrednotenja in sicer področji eh, kazenske zakonodaje, pravosodja, potem eh, neodvisnosti pravosodja in svobode izražanja. Od poletja naprej izvajamo dialog s turškimi partnerji o tem, kako se lotiti izvajanja teh eh, številnih priporočil, ki izhajajo iz omenjenih treh obiskov. Z njimi smo uspeli doseči okvirni dogovor o tem, da ko bomo zaključili s procesom oblikovanja priporočil njihovega izvajanja, bomo začeli številnimi seminarji, konferencami in drugimi akcijami za osveščanje javnosti vključno s konkretnimi načrti posameznih institucij za spopadanje s temi problemi. Ali gre tukaj za vprašanje poglavi 23 in 24? Ne, vendar mislim, da je to najboljši način, da se lotimo zadev na pozitiven način in pri tem, ko zagovarjam svoje stališče, da ne gre zgolj za interese Turčije, temveč je tudi v našem interesu, da podpremo reforme v Turčiji, bomo morali v tem smislu tudi odpreti preostala poglavja. Lahko pa rečem, da smo veliko napredovali v Turčiji in s Turčijo izgubili pa smo pravzaprav ob koncu lanskega leta in na začetku tega osredotočenost delovanja Evropskega predstavništva v Turčiji, ki bi moralo storiti več, da bi uh, poskrbelo za to, da nova turška zakonodaja približuje Turčijo Evropski uniji na mesto, da jo oddaljuje. Tega procesa ne bi smeli prepustiti eh, kupici birokratov v Turčiji, temveč je treba upozoriti tudi eh, turško vlado, da gre za prizadevanja, ki so bistvenega pomena v njihovem približevanju Evropski uniji. In zato sem tudi vesel, da smo uspeli z novo vlado eh, videti tudi nove politike, nove ministre, ki so eh, imenovani za tesnejše sodelovanje z Evropsko unijo in mislim, da je treba jasno eh, poudariti in povedati vsem, da pri sprejemanju nove zakonodaje najprej izvedejo postopek posvetovanja glede skladnosti z evropsko zakonodajo. Upam, da bomo v tem smislu uspeli doseči večji napredek, mi smo temu celju predani in upamo na konkretnejše rezultate. Glede Bosne in Hercegovine pa naslednje. Že nekaj časa se tam dogaja postopni prenos pristojnosti iz Euleksa na lokalne organe oblasti. Mislim, da je to proces, ki ga vsi toplo pozdravljajo in mislim, da je zelo pomembno, da se to dogaja še zlasti zaradi razvoja vladavine prava. Mislim pa, da je še pomembnejše to, da prenos pristojnosti in moči na nek način pomeni tudi to, da naši instrumenti širitve s tem igrajo večjo in pomembnejšo vlogo in zagotavljajo, da se sledi evropskim kriterijem. Kaj s tem mislim? Imamo strukturirani dialog, imamo strukturirani eh, dialog tudi s Kosovom, o vladavini prava. No, tudi Islandije se bom dotaknil, pravi komisar. No, ampak eh, nijamo veliko časa, upam pa, da se bomo lahko lotili tudi eh, teme, kot je recimo krepitev pristojnosti in pooblastil ustavnega sodišča. No, pa naj se vrnem spet na Bosno in Hercegovino. Mislim, da sem to hotel že dovolj jasno podati že v svoji uvodni izjavi. V tem trenutku je treba v imenu vseh nas pozvati državljane, da v času pred prihodnimi volitvami volijo politike, ki jim bodo dejansko lahko zagotovili boljšo prihodnost, boljšo prihodnost za Bosno in Hercegovino, ki bo lahko delovala skupaj, spregovorila v en glas in v tem obdobju pred eh, volitvami je jasno, da se bo tudi komisija preko svojih služb stotstotno angažirala, da jim bo pomagala pri prizadevanjih, da premagajo trenutno pad pozicijo. V preteklosti jim je to na nek način že uspelo. Celo v Bosni in Hercegovini imamo politike, ki so jim še vedno bolj pri srcu interesi njihove stranke kot države v celoti. Tako da mislim, da bodo naslednje volitve neke vrste budnica, da je treba zadeve vzeti resno in eh, čim hitreje začeti izvajati reforme, mi pa jim lahko pomagamo, da bodo zgradili ta most od Daytonske faze do recimo Bruselske faze oziroma faze Evropske unije. Hvala lepa, gospod Hovit. Hvala lepa. V imenu skupine socialistov in demokratov vas pozdravljam, gospod komisar. Hvala za ta novi svežen. Upam, da se bodo pogajanja nadaljevala in da bo tudi vaš naslednik sledil vaši poti. Še zlasti, kadar gre za reformo javne uprave, kot je povedal že med samim zagovorom, je zelo predan tudi izvajanju priporočil Eh, tudi v Makedoniji, za katero sem poročevalc in to me zelo zanima. Vendar ne gre samo za to državo, gre za vso regijo. Moramo se boriti po naših najboljših močeh za pojave, kot so recimo bojkotiranje parlamenta in parlamentarnih volitev in podobno. No, zanima me pa naslednje. V času krize bi rad, da obrazložite eh, svojo izjavo, ki jo sicer eh, podpirate podpiram. Eh, glede Srbije, ki ni podprla sankcije Evropske unije proti Rusiji in potem tudi odzivnost na eh, begunsko krizo, s tem mislim seveda Turčijo in sodelovanje Turčije na področju spopadanja z begunsko krizo beguncev iz Sirije. Vsekakor pa je jasno, da vedno podpiramo vaša Eh, priporočila eh, glede gospodarske krepitve in eh, radi bi, da vseeno razložite ljudem v regiji, kakšni so nameni strogih ukrepov, za katere pobuda prihaja iz Brusla. Z novim svežnjem širitve začenjamo neke vrste novo zgodbo in mislim, da bi vas rad eh, imel za prijatelja in vas kot takega tudi naslavljal in eh, upam, da ne bomo pošiljali napačnih sporočil v nadaljnih eh, petih eh, letih z izgovorom krize, vendar mislim, da vas moram vprašati vseeno, kaj vi menite, kaj je bil vaš največji dosežek v zadnjih petih letih, katero je bilo vaše največje uh, razočaranje in če se ne motim, boste zasebno veliko svetovali in ste mu tudi že, mislim, vašega naslednika, kakšne so torej vaša priporočila za naprej. Hvala lepa, gospod Hovet, gospa. Naj se nam je pridružila ravno v pravem trenutku in upam, da boste lahko držali se časovnih omejitev. Hvala lepa. Rada bi začela v imenu moje skupine. Najprej bi se vam rada zahvalila, gospod komisar, in vam tudi čestitala za vašo predanost. Tako vsem ciljem uh, širitve kot eh, dobrososedske politike. Eh, naše najboljše želje vas bodo spremljale še naprej in še enkrat prisrčna hvala za dobro opravljeno težavno delo v zadnjih petih letih. No, če pogledamo, kakšno je stanje zadev, kot ste nam ga predstavili, se mi zdi eh, neverjetno, da je žal toliko starih sporov ostalo nespremenjenih. Še sami ste to omenili, naprimer ime nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije. To je le eden od takih primerov, ko lahko rečemo, eh, da gre za neuspeh. Potem ni nove ustave v Bosni in Hercegovini. Spor med Turčijo in Ciprom še vedno traja. Imamo pa veliko in dobro izjemo, to je izboljšanje odnosov med Srbijo in Kosovom. Če si torej pogledamo stanje zadev, je tu toliko sporov, ki so ostali nespremenjeni in če o tem dobro razmislimo, me zanima, ali sami razmišljate o tem, da bi lahko kaj storili bolje ali drugače, ali imate kak na svet za svojega naslednika, kako nadaljevati v smislu boljših in hitrejših sprememb in kako bi se lotili teh še vedno perečih zadev. Hvala vnaprej za odgovor. Hvala, gospanec, gospod Kastaldo. Grazie, presidente. Sì, volevo ringraziare. Hvala lepa, predsedujoči. Tudi sam se želim zahvaliti gospodu komisarju za dobro opravljeno delo. In upam, da bo naslednji komisar, gospod Han, sledil isti poti. Vrnil bi se na vprašanje Turčije. Prej ste omenili pomen eh, vladavine prava v samem procesu pridružitve, potem o reformi pravosodja, o neodvisnosti pravosodja, govorili ste tudi o tem, zakaj poglavi 23 in 24 ostajata zaprti. Mislim, da je bistveni problem v tej državi eh, pomankanje opredelitve terorizma, tako v kazenskem zakoniku iz leta 2005, eh, kot eh, v kazenskem zakoniku iz leta 1991. Nimajo prave opredelitve pojma in o tem je spregovorilo tudi Evropsko sodišče leta 2008. Amnesty International pravi, da je ravno to pomankanje opredelitve pojma pogosto izgovor, da se obsodi ljudi, ki so zgolj aktivisti za svobodo izražanja ali kaj podobnega. Bojim se, da se ta, to pomankanje opredelitve uporablja tudi kot eh, izgovor za izvajanje prihodnih reform. Uh, Ne vem, ali morda lahko poveste, kako bi se lahko tu storilo kaj za spremembo na bolje, če pomislite samo, eh, kakšno je stanje s prepovedmi družabnih vrežij eh, in podobno. Omenili ste konkretne načrte institucij za izvajanje reform. Eh, kako mislite, da bi lahko bolj pritisnili na naše strateške partnerje, da bi se spremenili in hitreje sprejemali potrebne reforme? Hvala. Hvala, gospod predsednik. Dragi komisar File, najprej najlepša hvala za vaše sodelovanje z odborom v zadnjih petih letih, ko gre za politiko širitve. Sam in sedanjih 12 oziroma 15 v hrvaških poslank in poslancev so tudi del vaše zgodbe uspeha. Ko gre za pismo o poslanstvu komisarja Hana in za vaše delo v preteklosti. Kaj menite, da lahko rečemo, da je njegova zgodba uspeha? Zanima me tudi, kaj pričakujete od volitev v Bosni in Hercegovini, zlasti, ko gre za položaj hrvaške uh, skupnosti, ki je najmanjša in najbolj ogrožena v Bosni in Hercegovini. Lahko ponovite vprašanje? Zadnje vprašanje je bilo, kaj pričakujete od volitev 12. oktobra in kaj menite o ustavni reformi, kar zadeva zaščito hrvaške skupnosti kot najmanjše in najbolj randljive v Bosni in Hercegovini. Mr. Khan. Uh, Hvala. Najprej naj se zahvalim komisarju za delo, ki ste ga upravili v zadnjih petih letih. Eno minuto. Hvala, predsednik. Naj se zahvalim tudi sam komisarju za delo, ki ga je opravljal. Sam sem pred nedavnim postal poročevalec v Senci za Bosno in Hercegovino in imam nekaj kratkih vprašanj za vas, komisar, če smem. Najprej pa ena izjava. Evropska unija ima moralno dolžnost, da pomaga državi, ki je bila sopodpisnica Dejtonskega sporazuma, do jasne evropske perspektive priča smo napredku različnih držav na Balkanu, ampak Bosno in Hercegovina je, kot ste sami rekli, se znašla v slepi ulici. Kako lahko ta proces eh, spodbudimo s tem, da bi vključili vse akterje ven? Potem, kar zadeva eh, pak pozicije upam, da bodo ustavne eh, spremembe stvari spremenile. Ali bi ustanovitev posebne namenske skupine v tej državi pomenila pomoč Evropske unije? Potem govorili ste o novem pristopu na Balkanu, ampak bosanski državljani, ki jih je pred nekaj meseci prizadela katastrofalna poplava, še vedno nimajo uh, nobenih upanj, da bodo dobili sredstva iz. Uh, IPA e 2 eh, eh, sklada Evropske unije. E Sedaj govorim kot koordinator v EKR, ne pa kot poročevalec. Strinjam se s tem, Makedonija, vprašanje imena, potem ustavni naslepa ulica v Bosni in Hercegovini, Srbija, poleg Turčije ni podprla sankcij proti Rusiji, temveč je tudi se vzdržala glasovanja v Generalni skupščini Združenih narodov, ko je šlo za sankcije proti Rusiji. Turčija. Rekli ste nekaj o zaprti meji z uh, eh, Gruzijo, sedaj pa zaradi uh, blokiranja ciperskih uh, eh, ladij, je moral Cipr opustiti vsako plovbo. Potem, kaj menite o tem potencijalnem morebitnem masakru v Kobanju, ki ga izvaja ISIS? Hvala. Komisija predsednika Baroza je trdila, da je širitev eh, zakonit in politično korektni izraz, ampak časi so se spremenili. Govorili ste o teh spremembah. Manje motivacije za reforme v teh državah in verjetno bo v mnogih državah kandidatkah bistveno težje priti do reform. Bi svetovali nove inštrumente tem državam za pripravo članstva. Bi te države potrebovali drugačne inštrumente, drugačne pogoje in drugačno finančno podporo, da bi se resno da bi jih resno spodbudili za članstvo. In na koncu še nekaj. Nenavadno je, da vsi širitveni komisarji imate uh, im, prijimke iz štirih črk. Ren, uh, Füle, Han. No, upam, da bo uh, komisar Han lahko nadaljeval z vašim uspešnim delom. Hvala. Thanks, thank you, brother. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod File, za vse informacije in veliko uspeha pri nadaljem delu. Prav imate, ko pravite, da je nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija naredila korake nazaj na mnogih področjih. Od, ne, od eh, neodvisnosti sodstva do uh, svobode menijev in tako naprej in tako dalje. Torej, kubenhavski kriteriji se tam ne izpolnjujejo. Ne želim govoriti o nacionalističnih izpadih nekaterih v tej državi, ampak vseeno to ni dober znak želje po dobrososedskih odnosih. Ali sedaj pričakujete neko akrobatsko uh, figuro, da jo bo ta država zato, da bo lahko uh, napredovala? Sprašujem kljub zelo slabim rezultatom v tej državi, zakaj še vedno nagrajujemo to državo? Ne vem, zdi se mi, da s tem kršimo nek eh, temeljni stebr širitvene politike. Morda bomo s tem slab precedenčni primer ustvarili. Um, godātais komisārkungs, es īsti negribētu piekrist, kad piecu jūs. Hvala, gospod predsēdnik. Komisār. Ne strinjam se s tem, da je vaš petletni mandat eh, označil samo uspeh. Hrvaška je že zgodba o uspehu, ampak naj govorimo o Turčiji. Sama sem se srečala z nekaterimi vodilnimi v turški vladi in zakaj se sedaj Turčija na nek način poskuša distancirati od Evropske unije, je vprašanje. Verjetno zato, ker je Evropska unija na ponižujoč način eh, obravnavala Turčijo v teh eh, pristopnih eh, pogovorih. V času vašega mandata so meje z Evropsko unijo in z Azerbejdžanom ogrožene, kajti Azerbejdžan je prekinil vsa diplomatska pogajanja z Evropsko unijo. Zato bi želela, da ste nekoliko bolj kritični glede uspeha, ki ste ga dosegli. Eh, in morda bi ta načrt dela za naslednjega komisarja moral biti nekoliko drugačen. Ne razumem vprašanja. Want... Bi želeli. Just reply. To ni bilo vprašanje, to je bila samo replika. Peterle. Gospod komisar, ostajam pri prepričanju, da je dokončanje širitve Evropske zveze v jugovzhodni smeri strateška nujnost Evropske zveze v političnem, varnostnem in gospodarskem smislu. Vemo, kako dolg je katalog odprtih vprašanj za posamezne države v marsičem lahko govorimo o napredku hkrati pa imamo asimetrično sliko o pristopnem statusu med posameznimi državami ki ni v celoti posledica razlik v njihovi reformni volji. potreben je potrebno nadaljevati s strateškim konceptom in strateško agendo za celo regijo upoštevajoč vso njeno kompleksnost napetost in občutljivosti. mislim da moramo iskati evropska vprašanja na nerešena eh, evropske odgovore na nerešena bilateralna in druga vprašanja in mislim da je treba tudi z večjo ambicijo stimulirati sodelovanje znotraj regije. Eh, eh, sprašujem vas kaj menite s čim bi lahko z nekim regionalnim pristopom pomagali k manj asimetrični sliki glede evropske perspektive torej kakšen bi bil vaš predlog vaše priporočilo po petih letih komisarske izkušnje v tem smislu? Hvala, predsednik. Gospod File, me slišite? V svojih uvodnih izjavah you know the... veste, kaj je prednost takšnih predstavitev, hearingov, da noben kandidat za komisarja ni nujno, da pripravi pisna vprašanja oziroma odgovore na pisna vprašanja. Ampak veste, tukaj se mi zdi, da eh, me tako sprašujete, kot eh, da sem na neki predstavitvi, na nekem hearingu in če mi ne daste dovolj časa, da si zapišem nekatera vaša vprašanja, ki jih streljate v moje smeri, vam bom težko odgovoril. Na ta način vam ne bom posredoval vseh eh, odgovorov, ki jih morda pričakujete. Ja, prav ima komisar osem vprašanj v eni minuti tudi ni, ne vem kako, uh, eh, smotr način. Vodilni pri tem je <laughs> predvsem Charles Tannock. Prosim, če se osredotočite samo na eno ali dve vprašanji. Imam sedaj besedo? Dobro. Ena minuta. Gospod komisar, politika širitve ni neka odprta skrinjica, kot ste sami na začetku svoje predstavitve rekli obstaja tu nekatera osnovna uh, pravila, pravila pravne države Evropske unije. Konkretno vprašanje. Glede na najnovejši razvoj v ekskluzivni gospodarski coni Cipra, bi morali prisiliti Turčijo, da ne uh, preprečuje ladjam iz eh, Republike Cipr, da se vključijo v iskanje nahajališč plina. Ali res mislite, da Turčija kot kandidatka temelji, eh, torej sledi temu temeljnemu vprašanju pravne države ali ne? Drugo, če bi se morali izbrati, izbirati, bi na prvo mesto dali pravno državo po evropskih načelih ali bi uh, raje dali prednost nekaterim drugim? politika. Prvo vprašanje je v zvezi s Kosovom. Mislim, da je seveda treba doseči uh, soglasje, ko gre za priznanje Kosova. Španija ne priznava Kosova in zato me zanima, kaj se zgodi, če ena država članica Evropske unije ne prizna države, ki želi pristopiti Evropski uniji. Mislite, da so evropejci res še zainteresirani za vstop eh, Turčije v Evropsko unijo? In mislite, da ima lahko Turki neko eh, vero v to, da se bodo slej kot prej enkrat le lahko pridružili Evropski uniji ali ta proces ne vodi nikamor? Hvala, predsednik. Tudi sam bi se želel zahvaliti gospodu Fileju za delo, vedno znova smo se sestajali, morda nismo bili enakih stališč. Ampak eh, pri vseh temah, smo o katerih smo razpravljali, ste bili zelo konstruktivni. Mnogi so govorili o različnih turških eh, vprašanjih, niste pa še nič rekli v zvezi z agresijo Turčije na Cipr. Pa še nekaj. Mnoge države članice Evropske unije, pa tudi druge, se norčujejo iz Cipra, druge se norčujejo iz Turčije. Vi v svoji funkciji ali niste mogli ali ne morete najti neke poti, da bi ta problem res enkrat razrešili. Eh, poglavje 23 in 24 nista nikakor povezani s tem, da to vprašanje še vedno ni razrešeno. Vedno znova se ne želimo soočiti z realno situacijo. Sam bi želel vedeti, ali ne bi bili mogli narediti kaj več na tem področju. Hvala, predsednik. Komisar. David Cameron govori o tem, da se od Atlantika do Urala razširja Evropska unija govori tudi o tem, da je treba omejiti priseljevanje iz evropskih držav, ki imajo nizek BDP na glavo prebivalca v Združeno kraljestvo. Ampak to verjetno ne bi bilo v skladu z temeljnim načelom svobode eh, gibanja. <clears throat> Ne vem, meni je jasno, da je projekt širitve Evropske unije in graditve Evropskega imperija nekaj, kar se končuje. To samo pomeni demokratične ovire za mojo državo v času strogega varčevanja. Zato eh, Evropska unija ne bo nikoli še bolj popularna, kot je na Združenem kraljestvu danes. Eh. Hvala, gospod predsedujoči, samo dvoje. Zahvaljujem se gospodu Filju za njegovo delo v zadnjih petih letih. To cenimo tako tukaj, kakor tudi na Zahodnem Balkanu. Sodelovanje je bilo dobro in je prispevalo k mm, nedvomnem napredku na področju širitve. Omenil bi tri zaskrbljujoče trende, ki so prisotni v tej regiji in me skrbijo delovanje demokratičnih institucij in politični dialog. Menim, da nas tukaj čaka bolj aktivna vloga, torej nas poslance. Omogočiti moramo politični dialog med našimi tamkajšnjimi partnerji, ampak zato potrebujemo sodelovanje med političnimi skupinami tukaj v parlamentu. Samo na ta način bomo tja poslali prava sporočila. Drugič pravna država in boj proti korupciji in organiziranem kriminalu, ter tretjič svoboda medijev. Eh, resnično bi se morali osredotočiti na to troje. Tudi gospodarsko upravljanje je seveda pomembno. Eh, hvala lepa komisarju. Like both to congratulate you. Hvala lepa. Želel bi vam čestitati za uspešen mandat. Hvala, da ste podpirali evropske perspektive, ne samo moje lastne države, ki danes praznuje dane neodvisnosti, no ste pa podpirali tudi naše sosede, s kateri imamo skupne vrednote. Ko gre za širitev, nas čaka nekaj novih težav in izzivov. Ampak mislim, da to ni nek eh, proces, ki prinaša spore. Glede na to, da ni več eh, spodbud za širitev znotraj Evropske unije, je širitev še vedno bistvenega pomena eh, vzdolž eh, več kot 50 tisoč km Evropske meje, zlasti za Zahodni Balkan. Če želimo tukaj doseči napredek, moramo stabilizirati naše sosedstvo. In sedaj, ko sem to povedal, kaj menite o varnostni grožnji? Um, ki jih predstavljajo boji na vzhodu Ukrajine, ali bo to še dodatno ogrozilo, širi, ogrozilo širitveni proces. Hvala lepa. Er torej, um, v državah dosegamo, eh, opažamo napredek, pa tudi korake nazaj in to ugotavlja tudi komisija v zadnjih eh, poročilih. Eh, imam občutek, da nas Turčija sploh ne jemlje resno in da ne želi vstopiti po pogojih Evropske unije, ampak da misli, da je to nekakšna usluga Evropski uniji. Eh, dobro, tukaj malo pretiravam, no, ampak vseeno se mi zdi, da Turčija ustraja, da postaja članica po svojih lastnih pravilih. Mi moramo ustrajati, eh, torej ustraja pri tem, da je tako strateško pomembna za Evropsko unijo in češ spremeniti se mora Evropska unija, Evropska unija, ne pa Turčija, tako trdijo. Skrbi me, da je Evropska unija vedno bolj pripravljena prodajati svojo evropsko dušo in svoje osnovne vrednote. Eh, samo zato, da bi iz uh, strateških vzrokov lahko vezala Turčijo naše. Kaj mislite o tem?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 nekako prilagoditi in potem se Evropska unija prilagaja anahronizmom turškega imperializma. Gospod Iraus. Hvala, gospod Iraus. Hvala lepa. Gospod File, tudi jaz se vam želim zahvaliti za vaše delo v zadnjih petih letih. Vedno znova sva bila takrat v stiku, ampak vedno znova ste mi ponujali ena in isti odgovor, ko sem govorila o Cipru. Upam, da bo vaš odgovor danes nekoliko drugačen. Se pravi, še zadnje vprašanje, ki vam ga zastavljam sploh niste spregovorili o pojasnilu, ki ga je podal predstavnik eh, turške skupnosti na Cipru v eh, Bruslu in sicer je rekel, da praktično grška skupnost na Cipru več ne obstaja. In pa še vprašanje gospoda Mavridisa. Prosim, da odgovorite na to, ali lahko ima Turčija pristanišče v ekskluzivnem gospodarskem prostoru Cipra in istočasno kandidatka za vstop v Evropsko unijo? Da je parlamentarna manjšina ko gre za Albanijo, tam niso spoštovane pravice manjšin. Uh, torej tudi preiskovalni odbori v parlamentu, vloga ustavnega sodišča in pa vpraševanje neodvisnosti in pravic posameznih institucij, spreminjanja osebja, preden se jim izteče mandat. Vse to so točke kritike, ki kažejo na to, da pravna država tam ni spoštovana in so te trditve, ki sem jih slišal tamkajšnje opozicije, resnične. think starting with uh, uh, Albania. I, uh... Začel bom pri Albaniji. Tukaj sem podal neko bolj splošno izjavo. V zadnjem krogu dialoga v Teheranu sem zelo jasno povedal, da morajo izvajati odločitev ustavnega sodišča brez eh, kakršnih koli odlaganj. In eh, prav tako sem povdaril, da mora opozicija imeti možnost eh, oziroma da mora biti polno spoštovanje njene demokratične pravice. No, veliko vprašanje je bilo zastavljeno tudi v zvezi z neodvisnostjo drugih institucij, Eh, sami veste, da tukaj menim, da če prihaja do spreminjanj osebja v teh institucijah, morajo biti te spremembe pregledne, morajo temeljiti na obstoječi zakonodaji. Tudi, ko gre za so obstoj opozicije in koalicije ima Albanija tukaj dolgo zgodovino problemov in eh, na to temo načrtujemo nekaj seminarjev, kjer se bomo lotili eh, tega problema. Prav gotovo bo moj naslednik tukaj pripravil ustrezna priporočila. Uh, ko sem v Albaniji, ni važno, ali se pogovarjam z eh, večino, z manjšino, z eh, državnimi oblastmi ali z eh, predstavniki civilne družbe. Vsi ti elementi so pomembni za uspeh našega dialoga. Če želimo dobiti objektivno sliko o dogajanjih v tej državi, moramo eh, v ta dialog vključiti vse upletene strani. Ne bomo dosegli vzdržnega napredka, če tamkajšnja večina in manjšina ne bosta našli načina za to, kako sodelovati. In perspektiva članstva v Evropski uniji je mi lahko izhodišče za tak um, soglasen uh, pristop k izvajanju reformam, reform. Tam nekateri menijo, da so volitve edino pomembne in da lahko po volitvah, če imaš večino, nemoteno izvajaš svoj program. Ampak to ni res. Tam obstaja tudi manjšina in tudi, ni, tudi njena stališča je treba upoštevati. Na ta način ustvariš boljši, boljše vzdušje za napredek, kaj ti tudi sam se lahko znajdeš v istem položaju. Se pravi, povdarjam, delo ne more biti vzdržno, ne more imeti dolgotrajnih posledic, če ne temelji na procesu, ki vključuje vse. Veliko drugih vprašanj ste zastavili. Nekaj v zvezi z Ciprom in tamkajšnjimi turškimi uh, aktivnostmi, tudi nekaj v zvezi s temi izjavami, ki so bile podane o teh dogodkih. Zaradi vse teh dogodkov so bila pogajanja zaustavljena in a, eh, sam sem se vprašal že uvodoma, zakaj se je to zgodilo. Eh, se pravi, tukaj lahko samo ponovim to, kar je zapisano v poročilu. To je stalno stališče Evropske komisije. Um, povdarja suvereno pravico evropskih držav, da sprejemajo dogovore o svojih izključnih gospodarskih območjih in da koristijo svoje naravne vire v teritorijih in vodah, ki, pod, uh, njihovem, uh, ki spadajo v njihovo suverenost. Pri tem pa je treba spoštovati pravo Evropske unije in mednarodno pravo. V poročilu o napredku boste lahko prebrali tudi naslednje. E, to sem podaril tudi že pri mojem uvodnem govoru. Še enkrat se je pokazala potreba po um, obsežni rešitvi ciperskega vprašanja. No, ko smo se pred petimi leti pogovarjali o vrodostojnosti širitvega procesa. Torej, tukaj ne gre za pogajanje med nami, med državami članicami, med državami kandidatkami že takrat sem jasno povedal, da bo širitveni proces ponovno dobil vredostojnost samo, če bomo v srčiku tega procesa postavili naša načela in vrednote. In ti temeli so pravna država, odgovornost, neodvisnost sodstva, temeljne svoboščine. To so tiste vrednote, ki so postale tekom mojega mandata še bolj pomembne. Še do enega pomembnega premika je prišlo. Prvič uspelo nam je doseči to, da širitveni proces ni samo proces klukanja eh, posameznih okenc iz knjig. Torej ne gre samo za to, ali se spoštuje načela pravne države, ali imamo um, visoki svet um, sodnikov in odvetnikov. Se pravi, ne gre samo za to, ampak gre za dejstvo, da morajo biti institucije resnično neodvisne. To je bistvo po glavi 23 in 24. V državah, ki so v prehodu, je to najpomembnejše. Ne gre samo za spremembo zakonodaje, za strukturo institucij, gre za to bistveno spremembo. E, nekdo me povpraša o mojih največjih, dosež, e, po mojih največjih dosežkih. No, sam nisem nikoli pozabil na to v imenu, koga delam. Jaz delam v imenu držav članic in v vašem imenu. Vi ste mi zadali to nalogo, da poskrbim za to, da širitveni proces ne bo šel na škodo naših vrednot. In zato vse skupaj traja tako dolgo in zato imamo toliko spornov in padcev. Tukaj pač ne moremo uklopiti avtopilota. sem se pa vedno trdno zauzemal za vrednote, načela in pravno državo. In to sem skušal zastaviti v srčiko samega procesa. No, nekaj vprašanj ste zastavili tudi v zvezi s Turčijo. Tukaj gre pač za odprt proces. Pred petimi leti ste me vprašali, ali se lahko predstavljam Turčijo kot, eh, kot državo članico. Eh, in rekel sem, da si jo lahko predstavljam, ampak drugačno Turčijo in drugačno Evropsko unijo. Kaj ti razumem, da ne gre samo za preomenjene vrednote in da ne gre samo za transformacijo teh držav v članico Evropske unije, v potencijalno članico, ampak gre tudi za sposobnost sprejemanja Evropske unije in gre za vprašanje ustreznega izvajanja reform, če se Evropske unije pridruži nova članica. No, sam sem imel srečo, da je Hrvaška tekom mojega mandata vstopila v Evropsko unijo in tukaj. smo pri njenem primeru skušali jasno pokazati, kakšne so posledice uh, vstopa in vaših odločitev okrog tega. No. Ko gre za odnose med posameznimi državami kandidatkami, lahko s pomočjo širitvenega procesa uh, spodbudimo izboljšanje odnosov med posameznimi državami in ravno sodelovanje med uh, um, Prištino in Beogradom to dokazuje. Se pravi, ko gre za širitveni proces, eh, zato ne more biti pristojna samo eh, Evropska služba za zunanje delovanje. Vedno znova pozivam vodje vlad in držav in zunanje ministre naj mi pomagajo. pomagati tako državam članicam, kakor tudi državam kandidatkam pri reševanju odprtih vprašanj. In enako velja za Združene narode. Tudi Združenim narodom moramo pomagati tam, kjer oni igrajo določeno vlogo. No, novost iz poročila o napredku je pristop k 31. poglavju. to, kar se dogaja v vzhodnji Evropi, seveda močno vpliva na nas in seveda vpliva tudi na Zahodni Balkan. Zato moramo to prav gotovo vzeti v poštev. ne moremo imeti takšne kršitve mednarodnega prava, pa bi ob tem mislili, da to ne bo imelo nobenih posledic za Evropsko unijo. No, z bolj aktivnim pristopom Evropske unije, službe za zunanje delovanje, eh, tudi visoka predstavnica bo tukaj prav gotovo prevzela bolj aktivno vlogo. Torej, poglavje 31 govori o zunanji in varnostni politiki. In tega poglavja bi se morali zlotiti v začetni fazi postopka. Tukaj obstaja velika možnost za sodelovanje z našimi partnerji. Skupaj se lahko lotimo teh problemov. In tukaj se ne želim skrivati za nekimi splošnimi izjavami. Ne želim reči samo tega, da želimo usklajevanje z našimi politikami, ko gre za izjave, ko gre za sankcije in druge odločitve. Za začetkom pogajanj o 31. poglavju želim omogočiti, da vplivajo tudi na zunanje delovanje Evropske unije in da so že v začetni fazi pripravljene na to, da se prilagodijo, uskladijo z našimi politikami. pravila igre so tukaj jasna. Trenutno od naših partnerjev pričakujemo postopno points, uh, uh, partners... usklajevanje. Nekaterim našim partnerjem na zahodnem Balkanu sem že povedal, da morajo obrniti ta trend. Eh, zdi se, da se usklajevanja ne lotijo postopoma, ampak ravno obratno. In to ni spremljivo. Tako se nismo dogovorili na začetku tega procesa. with bosnia in herzegovina um, uh, one important element uh, pa še en pomemben element bi izpostavil mi smo že vložili veliko več energije v razvoj civilne družbe kot v bistvu na druga področja Videli smo tudi, kako so se oni spopadali s temi težavnimi eh, področji dela, glede na to, da njihovi politiki niso pokazali jasne opredeljenosti, da bi eh, pripomogli k napredku države. Ampak to ne pomeni, da si ne moramo še nadalje prizadevati za najbolje. Sam sem pristaš strukturnega dialoga s pravosodnim sistemom, ki mora vključevati tudi civilno družbo, govorim seveda o Bosni in Hercegovini, in eh, da je treba predstaviti širši javnosti, kako pomembna je vladavina prava in boj proti korupciji. In s tem bomo seveda še nadaljevali, tudi po volitvah. In še zadnje vprašanje, na katerega bom odgovoril, ne bom pa mogel odgovoriti na vsa. Eh, poskusil bom najti način, kako bi vam posedoval svoje pisne odgovore, glede na to, da nimamo dovolj časa. sam eh, nisem nikoli govoril o svojem dosedanjem delu kot uspešnem ali neuspešnem. Komisiji sem se pridružil z določeno vizijo. In ta vizija je bila, da se širitev postavi na prvo mesto naše zunanje politike. In da se s tem nekako pripravi države kandidatke, da se lahko kot članice že s prvim dnem spopadajo kot aktivne članice z vsemi odprtimi vprašanji, da jim ni treba pošiljati spet dodatnih misij in pomoči. Ali sem se česa naučil v teh zadnjih petih letih in ali sem ponosen na nje? Da, seveda. Eh, bil sem tudi razočaran, nisem eh, zadovoljen s tem, da so nekateri od partnerjev izrabili to priložnost in jo spreobrnili v nekaj drugega. Nekateri pa so iz tega naredili konkretne reforme in se premaknili naprej. In včasih sem zaskrbljen eh, zaradi tega, ker so številne sprejete obveznosti, ki so ostale na papirju in določene države se ne primaknejo naprej. Ali bi bili lahko storili več? To je tudi vprašanje, s katerim se bom spopadal ne le danes, ampak tudi potem, ko bom zapustil kolegi. Najlepša hvala za vse sodelovanje. Herzlichen Dank. Najlepša hvala. Zadnje besede so bile točne in pomembne. Nič, če ima človek opravka z drugimi ljudmi, ne teče tako, kot si je želel ali kot je načrtal. Ampak delo je bilo zelo profesionalno. Zlasti, ko smo vodili razprave o Ukrajini in mislim, da ne za parlament, ne za komisarja ni eh, sprejemljivo to, kar se dogaja. Kar zadeva perspektivo Evropskega uni, eh, Evropske, kar zadeva Evropsko perspektivo zahodnobalkanskih držav, bomo seveda še naprej delali na tem. To ni samo vprašanje volje, temveč tudi časa, ki ga potrebujemo, da se pogajanje končamo ne moremo nekega popusta dajati tem državam. Vedo, kaj treba narediti. Köbenhavnski kriteriji, kot ste pravilno sami ugotovili, veljajo tudi za nje in verodostojnost. In na tej podlagi je listina temeljnih pravic tista, ki postaja zavezojoča glede na novo identiteto Evropske unije. Mislim, da morajo stvari ne samo politično v besedah, ampak tudi v praksi, tehnično biti narejene tako, kot je treba. Gre za boj proti korupciji in nekaterim drugim reformam. Mi bomo še naprej delali na tem. Hvala lepa za poročilo, hvala za sodelovanje in eh, mislim, da se bomo še enkrat srečali v Strasburu. Hvala.